Sicer mislim, da bi morali uh, s to pomočjo v Afganistanu kar se da hitro zaključiti. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem zaključujemo to razpravo. Glasovali pa bomo jutri ob 11.30. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za poročilo gospodina gospe Nikol Kilnilsen in sicer o strategiji Evropske unije za osrednjo Azijo. Besedo predajam gospe Kilnilsen, poročevalki za 4 minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zadnjih štirih letih smo uvedli strategijo za eh, Srednjo Azijo in dosegli smo veliko. Evropska komisija je vzpostavila reden eh, dialog na področju človekovih pravic, poleg tega pa smo uvedli pomembne programe, ki se nanašajo na sedem prednostnih področji Evropske unije. Vendar pa je prišlo tudi do spremembe situacije zaradi arabske pomladi in pa zaradi umika mednarodnih sil iz Afganistana. Poleg tega pa se moramo spomniti tudi tragičnih dogodkov iz Kazahstana v letu 2010. Zaradi vseh teh razlogov potrebujemo revizijo naše strategije. In ta revizija je predvidena v letu 2012, mi pa v svojem poročilu podajamo nekaj priporočil ki se nanašajo na prilagajanje strategije dejanski situaciji na območju osrednje Azije. Evropska unija še zmeraj ni dovolj prepoznavna v tej regiji, tudi ni dovolj zastopana. Poleg tega ne podpiramo dovolj jasno civilne družbe ali pa, eh, ali pa zagovornikov človekovih eh, pravic. Zaradi tega je Evropski parlament prepričan, da potrebujemo nov pristop Evropske unije, ki bo temeljil na regionalnem sodelovanju in pa na varnosti državljanov. Vsi naši programi bi se morali osredotočiti na spodbujanje človekovih pravic, načela pravne države in demokracije. Evropska unija in zahodni eh, partnerji, ki so zaskrbljeni zaradi situacije v Afganistanu in si zaradi tega prizadevajo bolj za stabilnost režimov kot pa za varstvo človekovih pravic, vendar pa ti režimi ne bodo obstajali v nedogled, to je pokazala tudi arabska pomlad. Zaradi tega moramo bolje zapomniti, zapomniti vrzeli, ki nastajajo v osrednji Aziji. Na področju proizvodnje nafte stavka traja že zelo dolgo, kljub stalnemu zatiranju v osrednji Aziji. Prepovedane so tudi določene politične skupine. In zaradi tega potrebujemo zagotovilo kazahstanskih oblasti, da so se iz te situacije eh, tudi kaj naučili in da nameravajo to upoštevati. Poročilo Human Watcha, ki je bilo objavljeno včeraj, govori o mučenju in o, in o aretacijah zagovornikov človekovih pravic v Uzbekistanu. Visoka predstavnica Evropske unije, gospa Ashtonova, je dejala, da bi morali biti človekove pravice rdeta, rdeča, nič vseh, rdeča nit vseh um, naših sporazumov. Mislim, da je potrebno za to poskrbeti tudi v stvarnosti. Človekove pravice morajo biti v osrčju naše nove strategije. Poleg tega moramo poskrbeti za večjo podporo civilni družbi in pa medijem. Ali se lahko Evropska unija odzove na kršitve človekovih pravic na tem območju? Potem pa ne pozabimo tudi na regionalno sodelovanje. Gre za upravljanje z vodnimi viri, za zagotavljanje varnosti, za preprečevanje trgovanja z belim blagom in tako naprej. Vse to vpliva na varnost in pa stabilnost v Srednji Aziji, pa tudi v Evropski uniji. Zaradi tega menimo, da bi Evropska unija morala igrati vlogo posrednika, poskrbeti bi morala za vzpostavitev dialoga in zaradi tega predlagamo parlamentarni forum, ad hoc parlamentarni forum. In delegacija Evropskega parlamenta bi to lahko predlagala petim eh, parlamentom Osrednje Azije. Tako bi poslanci lahko izmenjali medsebojne izkušnje. Pet se vas je javilo k besedi v okviru postopka. Pritegnite pozornost predsedojoče. Najprej ima besedo gospod Kelly. Like Najlepša hvala. To poročilo mi je precej všeč. Mislim, da vsebuje veliko dobrih idej tako glede evropske strategije, kakor tudi glede petih držav, ki so vključene v to strategijo. Ko je Evropska unija uvedla uh, to strategijo, je bila situacija predvsej drugačna, sedaj je prišlo do precejšnjega razvoja in mislim, da lahko takšen razvoj uspodbujamo še vnaprej. Gre za zagotavljanje človekovih pravic, za kakavost vode, za napredek na področju prometa in tako naprej. Osrednja Azija je naš strateški partner in zaradi tega mislim, da je pomembno, da razvijamo tesnejše odnose z eh, to regijo. To bo koristilo eh, celotnemu območju in mislim, da bi morali poskrbeti tudi za redna vrhunska srečanja med eh, Evropsko unijo in pa Osrednjo Azijo. Tako bomo lahko bolje ugotovili, kje je potreben napredek v prihodnosti. Hvala lepa. Gospa Tikao je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodarski potencial osrednje Azije, pa tudi energetski potencial osrednje Azije je v skupnem interesu eh, tako Evropske unije, kakor tudi osrednje Azije in zaradi tega se moramo zauzeti za eh, trajnosten razvoj energetskega sektorja, seveda v povezavi z programi Evropske unije v, na območju Kaukaza in pa Črnega morja. Turkmenistan ima velike zaloge zemljskega plina, največje na celem svetu. Poleg tega pa je tukaj potrebno opozoriti tudi na projekt Nabuko, gre za pretok energije iz osrednje Azije v Evropsko unijo. To bi poskrbelo za večjo varnost oskrbe z eh, energijo eh, v Evropski uniji. Tukaj gre za 3,5 milijard ljudi, ki so odvisni od te energije, poleg tega pa bi eh, ta projekt pripomogel tudi k izkoreninjenju revščine. Seveda pa se je potrebno zauzeti tudi za preglednost in pa tudi za ustrezne pogoje eh, v naftno-pridelovalni industriji. Hvala lepa. Naslednja govornica. Gospa predsedujoča, imamo veliko informacij, da nažalost še zmeraj prihaja do kršitev človekovih pravic v Kazahstanu. 26. oktober 2011 sta bila dva novinarja žrtev uh, nasilnega napada. Njuno dejavnost, svojo dejavnost sta začela v letu 2007. Šlo je za poročanje o tem, kaj se dogaja v Kazahstanu in pa v sosednjih državah. E, Nobeno na ključju ni, da so napadalci ukradli prenosni računalnik e, obeh e, novinarjev. To je zgolj zadnji primer nasilnih dejanj, do katerih prihaja v osrednji Aziji. Mislim, da bi morala Evropska komisija to upoštevati v svojih pogajanjih z državami, ki kršijo svobodo tiska. Mislim, da je potrebno poskrbeti za uh, vzpostavitev dialoga med uh, predstavniki delavcev v Kazahstanu in predstavniki vlade, tako da bomo lahko našli tudi ustrezen sporazum. Najlepša hvala, gospod Boris. Hvala lepa. Iz delegacije za osrednjo Azijo se spomnim, da smo se strinjali z načeli strategije, vendar pa mislim, da moramo na področju človekovih pravic odgovoriti na vprašanje, ali želimo biti mednarodni akter, ki bo uspodbujal človekove pravice in pa eh, svobodo. Če to želimo, potem moramo tesno sodelovati z združenimi narodi. Tako bodo naše dejavnosti veliko bolj učinkovite potem pa gospodarskemu področju, k energetskemu sektorju, k Nabuku. Zamudili smo že svojo priložnost. Kitajci e, imajo svojo lastno povezavo in so nas že prehiteli. Mislim, da bi lahko z našimi izkušnjami veliko pripomogli k razvoju teh držav. Njihov demokratični razvoj je na različni stopnji, torej mislim, da moramo glede na naše izkušnje biti prisotni tako na gospodarskem področju, kakor tudi na področju človekovih pravic. Šele tako bi lahko dosegli uspeh. Ďakujem, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Gospod Paška. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Zavedati se moramo, da je na tem področju zelo močno prisotna Rusija in da je močno prisoten tudi ruski način vladanja. Če želimo torej pomagati tem regijam, potem moramo tam ustrajati in moramo izvajati svoj vpliv. Kajti, če se bomo odmaknili, bomo celotno področje prepustili državam, eh, kot sta Kitajska in pa Rusija. In ljudje, ki tam živijo, ne bodo imeli nobene alternative ne bodo imeli vizije boljše družbe, ki jo lahko zagotovimo prav mi. Mislim, da moramo ustrajati v tej regiji in mislim, da moramo skušati povezati gospodarsko sodelovanje z spodbujanjem človekovih pravic, kajti vlade v teh državah verjamejo, da jim naši projekti zagotavljajo, visok življenski standard eh, in eh, če se tega zavedajo, potem, oziroma če bomo to dovolj dobro predstavili, potem bodo morda bolj pripravljeni spoštovati tudi človekove pravice in potem bodo morda upoštevali naša priporočila glede razvoja družbe. Uspeha pa ne moremo pričakovati takoj. Beseda ima gospod komisar. No, uh... Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci pozdravljam osnutek resolucije Evropskega parlamenta o izvajanju strategije Evropske unije za osrednjo Azijo. Gre za pravočasen prispevek k reviziji strategije, ki bo eh, potekala v prihodnem letu. Osrednja Azija je regija, ki postaje vedno bolj pomembna za Evropsko unijo meji na Afganistan in se srečuje z varnostnimi gražnjami, ki imajo posledice tudi za Evropsko unijo. Tukaj govorimo o terorizmu, o trgovanju z eh, ljudmi in eh, podobnem. Potrebne so politične in gospodarske reforme v teh državah, ki predstavljajo izziv ne le za države same, ampak tudi za regionalno sodelovanje in za varnost v regiji. Hkrati pa je ta regija zelo bogata z naravnimi veri in uh, ponuja tudi možnost za difer, dize, eh, diverzifikacijo energetskih poti Evropske unije. Zato je v našem odna, uh, eh, interesu, da okrepimo odnose s temi državami, ravno tako pa je to tudi v interesu teh držav. Od uh, uvedbe strategije leta 2007 je Evropski uniji uspelo okrepiti svojo vlogo v sredi, Srednji Aziji, kljub temu, da so bila naša finančna sredstva omejena. Uh, tesno sodelujemo z uh, Združenimi narodi in pa z organizacijo OVSE in uh, napredek, ki smo ga dosegli uh, v preteklem letu v Kirgizistanu, kaže, uh, da lahko dobro sodelovanje obrodi tudi sadave. Vzpostavili smo tudi dialog na visoki politični ravni med Evropsko unijo in pa osrednjo Azijo in sicer na ravni eh, zunanih ministrov. Poleg tega smo vzpostavili tudi dialog eh, glede človekovih pravic z vsemi petimi državami, kar pa zadeva energetski sektor. Smo bliže vzpostavitvi eh, čez kaspijske povezave. Kar zadeva vodno gospodarstvo, imamo sedaj eh, intenziven dialog eh, za uspodbujanje vodogospodarstva eh, v tej regiji. Tudi na področju izobraževanja je naše sodelovanje tesnejše. Študentje iz Srednje Azije prihajajo v Evropsko unijo in mi sodelujemo pri reformi Eh, izobraževalnega sistema v eh, vseh petih državah osrednje Azije. Boj proti terorizmu in boj eh, proti trgovanju z belim blagom je eden izmed največjih problemov na svetu, pa tudi v regiji. Poleg tega um, ostaja Evropska banka za razvoj uh, eden izmed najpomembnejših vlagateljev eh, v območje osrednje Azije. Poleg tega smo vzpostavili tudi nove evropske delegacije v Tadžikistanu, eh, Turkmenistanu, pa upam, da nam bo to uspelo v prihodnosti. Veliko lahko še storimo v tej regiji situacija na področju človekovih pravic je zaskrbljujoča, kot je povedala že gospa Alfano. Razmisliti moramo o tem, kako bolje vzpostaviti našo prisotnost na tem zelo občutljivem, pa tudi pomembnem območju. Pomembno je okrepiti prepoznavnost Evropske unije, in uh, poskrbeti moramo za bolj učinkovite programe Evropske unije. Naša sredstva za to regijo so precej omejena, zaradi tega je potrebno poskrbeti za usklajevanje z drugimi mednarodnimi donatorji. Ker so naša sredstva omejena, je pomembno tudi, da se osredotočimo na, pod, na določena področja eh, pomoči. Boj proti revščini ostaja naš eh, ključni cilj. Eh, Tadžikistan in eh, Turkmenistan pa sta glavni prejemnici pomoči zaradi tega, ker sta tudi najrevnejši državi v tej regiji. Spodbujati moramo regionalno sodelovanje predvsem ko gre za oskrbo z vodo, ko gre za preprečevanje trgovine z belim blagom in tako naprej. Poleg tega pa moramo upoštevati primer vsake posamezne države. Z Kazahstanom uh, smo uh, pričeli pogajanja o sporazumu o sodelovanju in to bo prvi tak sporazum v regiji. Evropski parlament eh, bo igral pomembno vlogo v osrednji Aziji. Pozdravljamo obiske Evropskega parlamenta v teh državah. Uh, poleg tega pozdravljamo tudi uh, medparlamentarni dialog pozdravljamo poročilo Evropskega parlamenta, ki predstavlja pomemben prispevek k reviziji naše strategije. Zaradi tega se zahvaljujem poročevalki. Hvala lepa, gospod komisar Andor. S tem zaključujemo to razpravo. In glasovanje o poročilu gospe Kilnilsen bo potekalo jutri ob 11.30. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za poročilo gospe.